vključuje zahtevo, mm, da bi imeli nek panel neodvisnih strokovnjakov, ki bi spremljal kakovost izvajanja temeljnih vrednot v Evropski uniji. Mislim, da ne bi bilo primerno, če bi zaostajali za tem stališčem, ki smo ga skupno podprli. Predlog spremembe 158 bi dosegel ravno to in tudi Alde je predlo, predložil predlog spremembe 88 in mislim, da bi bil rezultat podoben. Potrebujemo prostor za kompromis na podlagi tega, kar smo v tej hiši že sprejeli. No, naj pokomentiram še, kar ste eh, povedali, gospa uh, Rubjal. Težko izgovorim vaše ime, ne imljite tega osebno, prosim glede upravljanja sredstev, če se sproži nek instrument in se doseže določena točka. Torej, kako razmišljamo o tem? Na mačarskem je situacija, ko uh, Fidesz pri upravljanju sredstev izgori, izkorišča ta instrument tudi kot instrument za izgradnjo politične moči. Torej, zato je pomembno, da imamo možnost, da daljnosežno premaknemo upravljanje eh, sredstev iz države članice na komisijo. To je zelo pomembno, kajti če se sproži instrument, bi se lahko uporabil tudi za mobilizacijo lokalnih podjetij, nevladnih organizacij in organov zoper Evropsko unijo. Zakaj? Na podlagi uh, tega, da se s tem instrument, tam izsušijo nekako evropska sredstva. Če se upravljanje sredstev oduzame eh, vladi, ki ne spoštuje temeljnih vrednot, je mm, to korak, s katerim poskrbimo za določene situacije. Kajti sicer se ta sredstva lahko Eh, izkoristijo kot eh, neko sredstvo zoper eh, Evropsko unijo. No, povedano je bilo že prej, da more tudi področje obdavčite postati del celotnega načela, celotne razprave o pravni državi. Naj omenim komek skandal. Tam ste videli, da so nekateri nekateri ukrepi na področju upravljanja globoko zakoreninjeni v napačnem upravljanju in po umankanju vladavine prava. Tako da menim, da je popolnoma primerno, da vključimo tudi davčno področje. Hvala lepa za upravljeno delo. Veselim se že zasedanja poročevalcev v senci in upam, da bomo lahko nadalje napredovali. Hvala lepa, gospod Dali. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, spoštovana poročevalca potreba Evropske unije, da učinkovito dosega svoje prednostne naloge, je bistvena v trenutnem času. Začenjamo, približujemo se novemu finančnemu okviru za obdobje 2020-2027 in eh, vsi predpogoji vezani na to so vezani tudi na pravno državo. No, predlog komisije. Uh, je pomemben za uspešno financiranje eh, proračun Evropske unije. Hkrati pa je izpostavljeno tudi, kako pomembno je zaščititi ta proračun v vsaki fazi njegovega delovanja. Podpiramo povdarek na povezavi med pravno državo, med temeljnimi pravicami in pa med izboljšavami nekaterih osnovnih definicij pozitivno smo naklonjeni tudi tistim uh, dodatkom, ki se nanašajo na ukrepe v zvezi s splošnimi pomankljivostmi glede pravne države. Uh, kadar to uh, potem lahko vodi uh, v slabšo zaščito finančnih interesov Evropske unije. Treba je vzpostaviti dve stvari. Mehanizem, ki je čim bolj uh, racionalen, čim bolj Eh, dostopen, treba pa je izboljšati tudi zaščito uporabnikov. In zato potrebujemo konstruktiven dialog. Menimo tudi, da moramo tesno spremljati regulativne smernice. Predlagani mehanizem se nanaša samo na proračun Evropske unije in v tem smislu eh, mora ostati osredo, moramo osredotočiti ostati osredotočeni na to, kar je najbolj pomembno vse te razmisleke treba unesti tudi v novi finančni ukvir. Če ga želimo izboljšati, moramo nadaljevati z našimi konstruktivnimi prizadevanji. Hvala lepa, hvala vam. No, potem pa je tukaj še gospod Stars. Stars, uh, želite še kaj dodati ali je vaš kolega povedal že vse? Očitno je povedal že vse. Tako zdaj pa drugi poslanci, gospod Oče prvi. hvala lepa. Spoštovani kolegi. Bom kratek. Ne bom predolgo pozdravljal kolegov, se zahvaljeval, govoril o tem, kako pomemben, pomembna je ta tema in kako dobro je soporočevalci opravili svoje delo. Spoštovani kolegi, glede vsebine. Ta predlog eh, vzpostavlja postopek, ki ni uravnotežen, eh, izogiba se členu sedem, kar je resen problem. Eh, in tretjič, ta predlog temelji na nesporazumu, ki pravi, da kršenje ali neizpolnjevanje pravil pravne države je nekaj, Eh, kar eh, je mogoče reševati eh, na ravni neke študije med primerjav med državami članicami. Vsta postopek nima nobene pravne osnove. Ne govorim o lastnem mnenju. Te štiri točke, ki sem jih izpostavil, izhajajo iz pravne ekspertize sveta, pravne službe sveta. Ponavljam, gre za pravno službo sveta, ki meni, da ta predlog ni uravnotežen, da ta predlog eh, se izogiba členu 7, kar predstavlja pravni problem in nima nobene eh, pravne in tehnične osnove. Mislim, da si, da ne moremo ne upoštevati tega pravnega mnenja pravne službe sveta. Če nek predlog ne ustreza eh, pravu, če tudi eh, poročevalec eh, deluje v dobri veri, ne moremo nadaljevati v to smer. Vem, da Eh, to mnenje ni zelo popularno, ampak 30 let si že prizadevam za spoštovanje pravne države in prepričan sem, da pravno državo lahko obranimo samo z ukrepi pravne države. In ko si pogledamo te uh, predloge, vidimo, da uh, pravna država ni niti v najbolj okleščeni eh, obliki eh, spoštovana. Ves ta postopek temelji na nekih podmenah, na nekih predpogojih. Eh, očitno to ne more biti osnova za postopek, katerega namen naj bi bilo varovanje pravne države. Prav tako morajo biti vsi ukrepi Evrop, na ravni Evropske unije so razmerni. Sprašujem se tudi, kdo mora dokazati kaj. Tu smo priča političnim obtožbam, nepravnim in države članice se morajo tu braniti. To pomeni, da imamo pravno breme, ki eh, gre v napačno smer. To pomeni, da se nekatere države obtožuje na podlagi primerjav z drugimi državami. No, ampak e, še vedno sem optimističen, ampak e, če ne bomo našli rešitve za te temeljne probleme, mislim, da ne moremo nadaljevati v to smer. Hvala, gospod Albrecht, te naslednji. As a e, Hvala, predsedujoči. Kot soporočevalec za večletni finančni okvir lahko povem, da uh, lahko podpremo uh, ta instrument kot element svežnja uh, o večletnem finančnem okviru. To povdarjam, gre za element svežnja, ne gre za neodvisen uh, instrument, temveč je instrument, ki je del svežnja o večletnem finančnem okviru. In Zato moramo biti zelo jasni, ko pripravljamo kakršnekoli instrumente v Evropski uniji, ki bodo veljali za vseh 27 držav članic. Ne moremo pripraviti nekega instrumenta, ki bo trenutno veljal za Mačarsko, Polsko ali po Romunijo. Ne, želimo instrument, ki velja za vse. Kajti povsod se lahko zgodi, da se krši načelo pravne države. kolega je že povedal, situacija je zdaj drugačna. V pogodbi imamo člen 7, zavezuje nas, da ukrepamo, če se krši načelo pravne države. Vemo, kako eh, to deluje. Eh, gre za eh, soglasnost sprejemanja, na koncu nimamo konkretnih rešitev. Potem je tukaj še drugi predlog, ki se nanaša na pravni instrument. Ta mora biti učinkovit in gre za odziv uh, na to, kar pove Evropsko sodišče. Gre za instrument, ki mora biti jasen in hiter. Torej, potrebovali bi take instrumente, ki delujejo hitro, ampak dejansko ne delujejo hitro. Potem pa je tukaj še tretja možnost, ki je, da se odzovemo. Tukaj gre za povezavo z večletnim finančnim okvirom, torej da se odzovemo, če je uporaba evropskega davkoplačevalskega denarja ogrožena. Tukaj gre za povezavo z večletnim finančnim okvirom. Če gre torej za grožnjo za sredstva, potem se lahko to uporabi. Moramo pa se izogniti temu, da bi se evropski proračun uporabljal za morebitne kršitve na splošno opredeljenih stvari. Evropski proračun ni na voljo za to, da se odzovemo na karkoli. Za nekatere uh, države je evropski proračun zelo pomemben, za nekatere pa ne, kajti nekatere sodelujejo v proračunu v manjšem obsegu. Uh, tako, da je proračun eh, bolj pomemben za uh, upravičence kot za neto prejemnike. Om, treba se zavedati omejitev evropskega proračuna pri porabi eh, davkoplačevalskega denarja. Če imamo nek instrument, je ta instrument uh, Eh, namenjen vsem. In potem ni nobenega problema, lahko ga vključimo v svežen za večletni finančni okvir. Potrebujemo torej dobro opredelitev tega, zakaj se bo uporabljal instrument, sicer ga v svetu ne bodo sprejeli. Svet bo rekel, da ni pravne podlage, ampak pravna podlaga za nevarnosti, eh, ki prežijo. Eh, za davkoplačeva, eh, eh, na področju davkoplačevalskega proračuna so dobro opredeljene, ampak mi moramo delati zelo operativno, biti moramo čisto tehnični, odziv mora biti popolnoma tehničen. Ne smemo se zaplesti v javno razpravo, kajti če se bo to zgodilo, bo del parlamenta izrazil podporo, del pa ne. Če govorimo o kršitvi pravil, tukaj ne gre za politično mnenje. Kršitev pravil je kršitev pravil in biti moramo čim bolj tehnični, objektivni, da bomo imeli instrument za vse. Če odpremo vrata za politično razpravo, potem bomo izgubili. Kaj ti zapletli se bomo v dolgo politično razpravo brez rezultata. Zato mislim, da moramo biti zelo, zelo določni v zvezi s takimi instrumenti. Taki instrumenti so potrebni, ampak v povezavi z davkoplačevalskim denarjem. Hvala lepa za ta prispevek. Imamo še kolege iz komisije, iz Generalnega direktorata za proračuna, gospod Valbrok. Izvolite. You, Hvala lepa, zelo na kratko. Bom povedal, kaj ti ne želim preveč dolgo govoriti. Glede Eh, tega panela strokovnjakov bi se navezal na to, kar je povedal podpredsednik Timmermans. Nobenih težav nimamo z navajanjem naših eh, strokovnjakov eh, in prav tako nimamo nobenih težav s tem, da mm, se obrnemo na individualnega strokovnjaka, če to potrebujemo. Problem pa imamo z tem panelom nepristranskih eh, eh, strokovnjakov, kajti v tem primeru se bomo spraševali, kdo je odgovoren za eh, to. Za ta dokument. Komisija je odgovorna, in če bomo tu sedaj navajali ta panel eh, strokovnjakov, eh, potem eh, ne bo več to tako jasno. Odgovorna je komisija. Na to, glede um, področja uporabe, to je resno vprašanje in lahko vam zagotovim, da uh, razprava poteka uh, na ta način, da vam takoj že lahko povem, da bo kakršnakoli razširitev področja uporabe zelo problematična pred svetom in uh, lahko bo prišlo do podvajanja z členom 7. Predlog, kakršen je, se izogne temu, uh, temu prekrivanju. Imamo namreč eh, drugačne postopke za člen 7, za postopek v primeru kršitve na to eh, sorazmernost eh, in pa dokazno breme, s tem se popolnoma strinjamo. Eh, moramo dokazati, da je tu kršitev, ki posega tudi v proračun. Dobro, hvala lepa. Potem pa predlagam, da se vrnemo k soporočevalcema za sklepne misli. Hvala lepa predsedujoči, ne bomo tu imeli razprave, kajti nimamo časa za to. Imela pa bi dve pripombi. Prva se nanaša na cilj te uredbe. Prisluhnila sem temu, kar so povedali kolegi, zlasti gospod Olbricht. Strinjam se, da je to povsem eh, skladno z MFF-om. mislim, da moramo razširiti področje uporabe tega dokumenta samo v primeru, da bi prišlo do poseganja oziroma škode, ki bi bila povzročena napram evropskemu proračunu. Kot je gospod Gigold jasno povedal, tu ne moremo imeti hierarhije med eh, evropskimi vrednotami in evropskimi načeli. Moramo imeti pravile, ki se uporabljajo za vse in vsakič, ko pride do eh, kršitve eh, pravil skupnosti, mora to imeti proračunske posledice. In to za vse. Če to oškoduje evropski proračun, potem eh, mora eh, biti to tudi ustrezno sankcionirano. In to je popolnoma eh, jasno, popolnoma jasno je, da je ta predlog povsem pravno neoporečen, ne glede na to, kaj ima o tem zapovedati svet. člen sedem ima povsem ločen postopek, če tudi je cilj eh, enak, je postopek po členu sedem povsem eh, drugačen. Eh, člen sedem ima med drugim za posledice, naprimer suspendiranje pravice do glasovanja za države članice. Tu sploh ne gre za to vrstne ukrepe. In še zadnji komentar. Razumem, da z amendmaji in z vsem, kar bo potrebno, da bomo prišli do eh, dogovora, da bomo lahko še bolj zakomplicirali eh, eh, razpravo s svetom. Ampak mi imamo svoje prednosti, svoje, oziroma svoje prioritete, imamo svoje postopke in to velja tudi za svet. Ne moremo pa se odločati glede na to, ali bo svet to sprejel ali tega ne bo sprejel. Uh, tako smo tudi sprejeli poročilo Intveld, drugo poročilo uh, Intveld uh, in um, imamo tri uh, specializirane uh, Eh, odbore v tem parlamentu, ki se lahko ukvarjajo s temi tematikami in ne razumem, zakaj tega ne bi smeli početi. Naj povem še enkrat, da to ima neposreden učinek na proračun. To je uh, tu glavno, kar si moramo zapomniti. Hvala. The... Hvala lepa in zadnji uh, govorec pa je soporočevalec. Izvolite. No, eh, tudi sam se zahvaljujem v, za vse pripombe, za vse komentarje. Zelo pozorno sem jim prisluhnil in eh, občutek imam, da se bo naše delo sedaj osredotočilo na ta dva mm, najbolj eh, zapletena vidika in sicer v kolikšni meri je treba razširiti področje uporabe. Ne bom prosil za dovoljenje. Eh, vsi, ki ste danes tu prisotni, razmislite in to zelo previdno razmislite. Naslednje. Če predlagamo v kompromisu 2 eh, eh, glede opredelitev pojma, to je člen 2 predloga komisije, če tu rečemo prvič, vladavino prava se uh, opredeli skladno z uh, evropskimi vrednotami, z evropsko pogodbo in z kopenhagenskimi kriteriji. In, um, Na ta način uh, moramo zagotoviti transparenten, pluralističen uh, uh, proces. Um, uh, In eh, kako se opredeli to um, neodvisnost eh, sodišč, eh, varovanje uh, in zaščita um, osnovnih pravic, človekovih pravic in temeljnih uh, pravic um, in uh, tako dalje. Vladavina prava uh, pomeni tudi, uh, da uh, mora država spoštovati vsa osnovna načela in vrednote, kot so spoštovanje človekovih eh, pravic, vključno z manjšinami, eh, demokratične vrednote in tako dalje. V družbi, eh, kjer mora vladati pluralizem, solidarnost, enakost med moškimi in ženskami, Eh, nediskriminacije in tako dalje. Vse to predlagamo v kompromisnem predlogu spremembe in eh, vse to je preveč pomembno, da eh, tega ne bi vključili. Ja, teoretično mi kot parlament ne smemo uporabiti kot izhodišče neko špekulacijo o tem, kaj, kako se bo odzval svet ali komisija. Mi moramo opraviti naše delo. Ampak ko opravljamo delo parlamenta, če gre za uh, obravnavo kritičnega dela zakonodaje, zakonodaje, potem moramo zagotoviti tudi to, da bomo glede tega slišali, da bo to obranjeno. In zlasti je to pomembno eh, v letu 2019, preden, bo, um, preden bomo izvolili nov parlament in imenovali novo komisijo. če razširimo definicije na uh, področju vrednot, potem uh, tu ne gre za vprašanje, ali gremo korak nazaj, naprej ali ne. Uh, to je črno-belo. Ali uh, gremo v to smer, ali pa uh, lahko začnemo spet z nič. In v tem primeru ta predlog nikoli ne bo sprejet. To je moje mnenje. Hvala. I thought Mr. Gilgert was speaking sem mislil, da je gospod Gigold eh, že spregovoril v vašem imenu. Hvala lepa, gospod eh, Evans, gospod Jill Evans. Želel eh, sem postaviti naslednje vprašanje. Očitno imamo že neke osnutke kompromisnih predlogov, kajti bral ste neko besedilo. Kdaj imate namen to deliti z nami? Danes popovdne, jutri zjutraj? Ne, ker bi bilo dobro, če bi to imeli uh, danes, če se bomo sestali jutri ob devetih zjutraj, bi bilo dobro, da se na to lahko tudi pripravimo. Well, we, we haven't, we haven't. Nismo še razpravljali o tem, ampak. Uh, ne moremo imeti smiselnega uh, sestanka poročevalcev v senci jutri, če ne boste imeli tega dokumenta, torej ga boste dobili. Hvala lepa, gospod Gigold, eh, se bi gotovo strinjal s to točko, če bi bil tu. Hvala lepa poročevalcema, hvala vsem kolegom in s tem zaključujemo sestanek. Hvala lepa vsem.